Dragi kolegi, nadaljevali bomo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer eh, izmenjava mnen z komisarko za eh, notranje zadeve. Naj zaželim dobrodošlico gospej eh, Malstrom, eh, s katero bomo imeli izmenjavo eh, mnen. Eh, gospa Malstrom. Eh, se ukvarja z migracijo, upravljanje z mejami, e, to spada v kazensko pravo, boj proti kriminaliteti in hrambo podatkov, zelo širok razpon dejavnosti. In danes bo spregovorila v svojem sestanku e, z zunanjim ministrom Alfanom glede Mare Nostroma in Frontexa prejšnji teden. Tako da, eh, če dovolite, bom najprej dala besedo koordinatorju, prisluhnili bomo odgovorom gospe Malstrom in na to pripombam članov eh, odbora. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, eh, gospa in eh, gospodje, podpredsedniki. Eh, prav tako želim čestitati tako eh, prejšnjim, eh, prejšnjim članom odbora kot novo izvoljenim obojim eh, za izvolitev. Eh, gre za vaš mandat, za dosežke našega skupnega mandata. Prvič namreč smo eh, smo eh, lahko eh, doživeli, da je zahvaljujoč Lizbonsko pogodbi prišli do eh, tega pomembnega sodelovanja. Naj na hitro podam Eh, pregled in preletim situacijo in začnem najprej z priseljevanjem, z migracijami, če pogledamo na razmere na zunanjih mejah in razmere v svetu kar vse kaže na to, da so te razmere izredne. Še nikoli ni bilo toliko različnih konfliktov, ki bi potekali na različnih eh, območjih in eh, tudi eh, tako velikemu številu beguncev 52 milijonov v celoti na celem planetu zaradi konfliktov. Potem so tu pojavi, kot so revščina in še druge eh, težke razmere. To je zelo zahtevno eh, za mednarodno skupnost, pomeni tudi velik pritisk tudi za Evropsko unijo. In eh, kot veste, je potem je bila sprejeta zakonodaja, zakonodajo, ki smo jo sprejeli pred letom in sicer v smeri pravičnega eh, obravnavanja oziroma obravnave prosilcev za azil. In vse to je pomenilo korak naprej, čeprav bi bili seveda lahko storili še več komisija bo sedaj odigrala svojo vlogo za to, da bo izvajanje potekalo v vseh državah članicah, da bodo vse države članice zakonodajo eh, prevzele in eh, potrebno je zagotoviti spoštovanje tega eh, prava. In kot vemo, je prišlo do vrhunca priliva beguncev, ki so prišli na naše južne meje celine, potem pa je to vplivalo tudi na severnoevropske države eh, in eh, pritiski se je tako povečal na eh, Santo Emilijo, potem na Malto in na desetine ali stotine tisočev, ki skušajo priti do Evrope na teh čovnih. Tu je v Italiji eh, so eh, rešili do konca avgusta meseca 100 tisoč ljudi v okviru Mare Nostrum eh, in to je zelo impresivno. Še vedno nudimo finančno in politično podporo Italijanom in kot je gospa predsedujoča omenila, sem se prejšnji teden srečala z ministrom Alfanom eh, in razpravljala sva o dejavnostih, ki so eh, potrebne za pomoč Italiji eh, pri tej operaciji. Gre za nekaj, eh, kar bi se lahko realiziralo oktobra meseca in sicer gre za nekaj, kar je nekoliko bolj omejeno, kot ni dupliciranje Mare Nostromo. Dejstvo je, da potrebujemo tudi po, eh, dopolnilno oziroma dodatno finančno pomoč v eh, smislu podpore temu načrtu. Eh, Eh, potem eh, tu eh, je katastrofa, ki se je odvajala, odvijala v Siriji, potem vsi drugi konflikti in vse več ljudi, ki išče mednarodno zaščito. Drugi spet bežijo pred revščino in z vsem tem se moramo ukvarjati. Zato ni enostavnega odgovora. In uh, sprejete so bile, u, bile usmeritve uh, in eh, krepimo sodelovanje tudi s tranzitnimi državami, s tem, da krepimo regionalne zaščitne programe, eh, kakor tudi mehanizem sodelovanja za, eh, bolj, za boljšo raziskovanje kriminalitete za zaščito vseh tistih, ki jo potrebujejo in tako naprej. Hkrati je potrebno zagotavljati spoštovanje in izvajanje med mednarodnih pogodb. In še to je potrebno upoštevati, da je demografska situacija v Evropi specifična in tudi to je potrebno upoštevati. Zato pozdravljam dejstvo, da je prišlo do znatnih premikov in to je potrebno, ko gre za begunce, hkrati pa tudi za iskavce dela. Eh, sprejeta je bila eh, direktiva o sezonskem delu, torej zakonodaja, ki se ukvarja še pobliže z nizko kvalificiranimi eh, delavci, potrebujejo uh, status eh, za to, da ne bi prihajalo do izkoriščanja. Potem spet eh, prizadevanja za zmanjšanje birokratskih ovir. In vloga Evropskega parlamenta je bila izjemno pomembna za to, da pridemo do uravnoteženega besedila zelo pomembna pa bo zlasti eh, implementacija. Tu je potem tudi eh, Schengen. Leta 2011, eh, naprimer, so bile zadeve zelo zapletene, tako vsebinsko kot z, vidike, z vidika same, samega, tehnič, same tehnične plati gre za zauzemanje za evropski eh, sistem in tudi mehan, evalvacijski mehanizem. In eh, to pogledno potekajo razprave eh, z vidika evalvacijskega programa za naslednje leto. Potem eh, so tu vprašanje vizumov, eh, za odpravo vizumov za sedmimi državami, eh, med drugim balkanskimi, potem Perujem, Kolumbijo in še drugimi državami in upamo, da se bomo lahko začeli pred, začetkom, konc, eh, pred koncem leta eh, že s temi državami eh, pogajati. Napredujemo glede liberalizacije vizumov z Gruzijo, Turčijo, potem tudi z, z Armenijo, Marokom, Azerbajdžanom. Gre za pogovore, za dialog, kjer se pogovarjamo tudi o vprašanjih mobilnosti. Eh, sklenili smo tudi nekatere eh, sporazume za eh, ponovni vstop in to je zelo pomembno z vidika politike na tem področju. Ko gre za organizirani kriminal, In eh, kot vemo, je tu zlasti pereče vprašanje trgovanja z ljudmi. Pred petimi leti so države EU eh, sledile različnim pristopom. Nekatere so imele zelo ostro zakonodajo, strogo, druge eh, veliko bolj ohlapno. Potrebna je obvezna podpora in pomoč žrtvam in v tem boju proti trgovanju oziroma eh, proti kriminaliteti. Potrebujemo evropsko eh, strategijo. Eh, tu je sodelovanje s civilno družbo in upamo, da boste v vašem mandatu še naprej spremljali to agendo. Korupcija je zelo škodljiva kriminalna dejavnost, ki spodkopuje zaupanje in samo bistvo naših eh, družb. Eh, eh, stane pa oziroma strošek tega predstavlja približno 120 milijard evrov vsako leto. Potrebna je dobra praksa, skupne rešitve in upam in pričakujem, da bo prek eh, teh poročil možno priti do eh, ocene vseh teh pojavov eh, in tudi do več političnega sporazumevanja za skupen boj proti kriminaliteti, zato da bi se približali bolj vseevropskemu pristopu. In eh, v člankih eh, je, eh, smo lahko brali veliko o, o najrazličnejših tveganjih, potem razsežnostih terorizma, izdelavi najrazličnejših orožij in vse grožne, ki jih to eh, predstavlja. Velik eh, na lokalni ravni prihaja do izmenjave izkušenj v smislu eh, boja proti nasilnemu terorizmu. Sedaj gradimo na teh izkušnjah eh, eh, in sicer o povezovanju najrazličnejših strokovnjakov, eh, ljudi iz akademskih sfer in drugih strokovnjakov. Potem je tu FSTP sporazum med Evropsko unijo in eh, ZDA po eh, dolgih napornih eh, razpravah o vprašanjih nadzora, varstva podatkov in vse to smo umestili v jasen okvir za zaščito tudi zasebnega Eh, življenja in varstva osebnih podatkov. Potem kibernetska kriminaliteta. Eh, tu smo se uspeli dogovoriti o zakonodaji in eh, z vašo pomočjo smo postavili na noge poseben oddelek za kibernetsko kriminaliteto znotraj Europola. In eh, Ena od eh, prednosti eh, tega kibernetskega centra je zaščita otrok pred eh, spolnim izkoriščanjem, Eh, prek eh, interneta. In vse to vključuje zaščito žrtev, preprečevanje in pregon eh, storilcev teh kaznjivih dejanj. Potrebno bi bilo tudi ustanoviti svetovno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok na internetu. Prvi sestanek je že bil, drugi bo ob koncu meseca v Washingtonu. In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 kot je eh, Evropski eh, svet eh, tudi izpostavil. Lahko rečemo, da smo za Evropo skupaj opravili pomembno delo, tudi za evropske državljane, vendar obstajajo veliki izzivi, potrebno je zagotoviti izvajanje zakonodaje, nadzor in vse to je potrebno zlasti implementirati v vsej Evropi. Pripričana sem, da bo Evropski parlament eh, odigral pomembno vlogo v eh, tem smislu in eh, beseda bo kasneje tekla tudi o financiranju na sestanku in tudi tu bi, bomo lahko podali nekaj podrobnosti. Na naslednjem komisarju bo, da vodi naprej vse te pobude. Nekaj teh zadev je že na mizi, upamo, da bomo eh, mogoče celo eh, uspeli zaključiti začete projekte ali pa vsaj z njimi eh, nadaljevati in vse to je dobra osnova za nadaljni napredek to jesen. In tako bo možno delati bolje ob spoštovanju temeljnih pravic in. Eh, ob varstvu eh, osebnih eh, podatkov. Tu je potem tudi agencija SIPOL in upamo, da bo tudi to pogledno prišlo do napredka. Gre za posebno schemo oziroma poseben sistem usposabljanja, tako kot z drugimi agencijami in vemo, da šteje Evropski parlament ta vprašanja za zelo pomembna. Veselim se tudi zgodnega napredka pri zakonodaji, ki se nanaša na študente, na stažiste in tako dalje. Eh, tu je Cecilija Wikstrom in eh, eh, delo, ki poteka potrebno je resnično vse narediti, da, eh, da omogočimo eh, in olajšamo Eh, pretok teh ljudi v Evropski uniji. Eh, potem gre tu tudi za vizumski svežan, svežan, ki bo tudi pozitivno vplival na veliko število državljanov tretjih eh, držav. S tem, ko bodo postopki bolj harmonizirani, enostavnejši. Poleti je eh, bil, bil na ravni sveta sprejet formalni dogovor, osnutek dogovora, eh, ki je na mizi predstavlja velik napredek. Eh, gre za jamstva za zaščito osebnih podatkih in upamo lahko, da bo to tudi k malu sprejeto. In ne nazadnje še nekaj, kar se nanaša na Irak in na Sirijo. Vsi smo videli eh, grozovite podobe iz teh držav. In eh, zelo veliko eh, pozornosti smo namenili tudi tako imenovanim tujim borcem, ki predstavljajo izredno veliko grožnjo. Tu je torej ta bližnjo vzhodni eh, konflikt. Eh, tam prejemajo sedaj uh, orožje in pomoč uh, in eh, pozdravljam delo poročevalca gospoda Kirkhopa. Upam, da se bo to še nadaljevalo in sicer okrog predloga, ki je na mizi. No, bila sem dolga, gospa predsedujoča, vendar eh, želela sem vas informirati o situaciji. Vsi ste tukaj, zato ker ste zelo zavezani eh, vsem tem problemom in kot vemo, potrebno je iskati kompromise, iskati dogovore eh, s različnimi skupinami. V naslednjih tednih in mesecih, ko bomo še sodelovali, se tega našega sodelovanja veselim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala, eh, gospa komisarka. In eh, eh dobro pozna, eh, gospa komisarka dobro pozna naše delo in sedaj bomo eh, prisluhnili eh, govornikom eh, Um, s strani članov tega odbora. Najlepša hvala, uh, kot ste sami povdarili, je prišlo do napredka na več področjih, zlasti glede radi, radikalizacije, glede kibernetske eh, uh, uh, krimali, kriminalitete eh, in tako dalje. Eh, Tu bi eh, nekaj rekla o Frontexu in operaciji Trident. In eh, ker prihajam iz Malte, moram poudariti, kako pomemben je bil program Arenostrum in pomembno je dosegati dobre rezultate. E, ko je bila operacija e, lansirana, ste rekli, da morajo države preiti bolj k konkretni solidarnosti. Podrobnosti e, tega pa so zaenkrat še ni, še niso dovolj jasne. E, nekateri pravijo, da bo šlo za e, podporno, e, podporni projekt, drugi spet to vidijo drugače. To je potrebno razjasniti. Nekaj pa je jasno. Za vsak tak podvig so potrebna ustrezna finančna sredstva in eh, eh, tudi učinkovita organiziranost. Ali lahko povesta, kako so se na vse to ozvale države članice in eh, veselim se tudi, da vas bom srečala tudi jutri. Hvala lepa. Gospod Cipel ima besedo. Ja, Najlepša hvala. Rad bi dodala nekaj k temu, kar je povedala že moja predhodnica. Zelo hvaležna bi bila, če bi lahko malo bolj poglobljeno razložili, kako naj bi izgledala operacija Frontex Plus. Ta operacija naj bi se začela novembra, vendar pa mi ni povsem jasno, kolikšni meri so udeležene države članice. Zanima me tudi še eno vprašanje, kaj ti ne gre samo za reševanje beguncev, ampak se zastavlja vprašanje, če si italijanska vlada mogoče ne želi tega, da bi tiste begunce, ki jih rešijo, porazdelili med različne države članice in naj ne bi prepeljali vse v Italijo. Operacija Hermes in Neos naj bi sedaj postala združena. Boj proti nezakonitemu priseljevanju, to se seveda zelo lepo sliši, vendar pa kako se odločimo na kopni meji, kdo je nezakonit priseljenc in kdo ima pravico za to, da zaprosi za azil. V praksi se je zelo težko odločiti, za kakšen primer gre veliko priseljencev naj bi pri nas tudi delali, imajo modri karton in so tudi napoteni delavci in zanima me, kako bi za državljane tretjih držav poskrbeli, da pride do takšnih možnosti, kako naj jih obvestimo o takšnih možnostih. In potem imamo še vprašanje tujih borcev. Zanima me, kako naj bi preprečili vstop Nemcu vrnitev domov iz Sirije. V državi članici naj bi imeli 300 takšnih tujih borcev. Odkot imate te številke, če imate takšne številke in če veste, za koga gre, zakaj jih enostavno ne pridržimo, če gre za zločince. Če pa samo domnevamo, da jih je toliko in samo sumimo, potem je prav, da upoštevamo tudi samo možno suma in domnevnega zločina. Torej, kako bi lahko tem borcem oduzeli potni list samo na podlagi suma in domneve, da ni prav in zakonito ravnal. Zanima me, kakšni so ukrepi, ki jih naštrtuje na tem področju. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Krkopu. Uh, Sam bi najprej začel s tem, da želim, da tu zabeležimo eh, in izrazimo svojo hvaležnost komisarki Malstrom, zato ker je eh, pravzaprav izdvojila samo nekaj točk svojega poročila in vendarle zelo dobro eh, izpostavila vse najrazličnejše izzive, ki so bili prisotni v zadnjih letih in to sem želel poudariti tudi njeno sodelovanje z, z, z, člani tega odbora. In eh, zlasti, če pomislimo na eh, razpon njenega delo, eh, delovanja, torej na tem področju, za katerega je odgovorna in to sem želel povdariti, v kolikšni meri sem bil zadovoljen z njenim delom. Sedaj pa samo na hitro troje ali štiri Eh, točke in eh, prav gotovo vas ne bom utrujal z PNR danes popovdne, vendar pa mislim, da lahko rečemo, da je povsem jasno zlasti iz pripomp eh, komisarke o teh tako imenovanih borcih, tujih borcih in podobno. Potem tudi s pričo sklepov sveta vemo, da je potrebno še okrepiti ta ta prizadevanja in še enkrat se komisarki zahvaljujem za njeno pomoč. Kar zadeva eh, trgovanje z ljudmi, moram reči, da sem tu še posebej občutljiv na otroke. To je nekaj, kar je eh, ne samo zločinsko, temveč je moralno popolnoma eh, sprevrženo in nedopustno. In menim, da bi države članice mora, se morale zavedati, da so v nekaterih primerjih te otroke še vedno obravnava eh, povsem enako kot odrasle, tako pri sprejemanju eh, teh žrtev in vsega ostalega. Kje je tu humanost, človeškost do otrok in vendarle je to tako zelo pomembno in to je potrebno urediti. Potem korupcija, pranje denarja in predtem sem prišel na ta sestanek, sem se o tem pogovarjal. Pranje vprašanje denarja in sorazmernost in mislim, da se bo komisarka z menoj strinjala eh, po, pri novem krogu eh, dela v tem eh, pogledu. Upam, da se bomo osredotočili na sorazmernost in obravnavali prave storilce, velike kriminalce, pravce denarja in podobno in pa zagotoviti, da Eh, da so, eh, da so na drugi strani tu eh, tisti drugi ljudje, ki pa se ravnajo po zakonih in jih spoštujejo. Potem je tu posebna skupina, tu je Frontex, delovna skupina in tako dalje. E, tako da glede sredstev s temi razpoložljivimi sredstvi je, bi bilo potrebno e, pravzaprav eh, narediti obnašanje in eh, skratka delovanje eh, bolj transparentno, bolj jasno. To ni ravno lahko, kajti, kot vemo, so problemi z migracijo zelo veliki. Pravila so pravila, vendar, naprimer, v primeru Eh, kriminalnih združb in podobno, pa nas to ne bi smelo odvrniti od eh, prednostnih nalog, eh, ki jih moramo izvrševati glede na prave begunce in iskalce iz azila. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kirkhop. Besedo pa sedaj predajam gospe Vikstrom. Madame la Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala. Po tragediji, vsi, ki jo vsi poznamo, vemo, kako zelo smo se zazemali za to, da se to ne bi več ponovilo. Vsi smo krivili Evropsko unijo, istočasno pa so te iste države članice blokirale kakršnekoli ukrep v Evropski uniji. Kot vemo, Frontex nima nobenih sredstev ali opreme za to, da ukrepa in Frontex Plus je povsem odvisen od eh, prispevka držav članic za to, da izvajajo operacije in da rešuje življenja. Rada bi vprašala, kakšni so odzivi držav članic prebrala sem sporočilo za tisk 27. avgusta in kjer je v tem pisalo in zanima me, kolikšni miri bo Frontex lahko razširil svojo operacijo v Malinostrum. Tudi to je zelo pomembno. Prav je, da predidevamo, da bo Frontex izvajal reševalne akcije zanima me, kdaj bo Frontex Plus na voljo za nas, zato lahko preučimo varovalke, ki bodo veljale, ko gre za temeljne soboščine. To se mi zdi zelo pomembno in mislim, da je pomembno, da čim prej začnemo z našo udeležbo. veliko smo že prispevali k temu, da se spoštujejo temeljne pravice pri Frontexu. Zato je dobro, da bi ta domen dobili čim prej. Imam še veliko drugih pripomb, vendar pa bom sedaj zaključila, da dam priložnost tudi drugim kolegom, da povedo svoje. Najlepša hvala, gospa Erst. Najlepša hvala. Rada bi se osredotočila na tri vprašanja. Prvič, priseljevanje na zil. Imamo zelo velik priliv priseljencev, to ste že omenili in to drži. Zanima me, kakšna pomoč je na voljo v državah članicah in kakšna dodatna pomoč bo na voljo za prosilce za azil Omenili ste, da bomo Marinostrum nadomestili s operacijo Frontex Plus. Ne vemo, kakšni so stroški. Mogoče vi veste, o kakšnem znesku tukaj govorimo. In še nekaj. Imate že kakšno potrdilo z državčanj, da bodo sodelovali? kdo je izrazil svoj namen, da bo sodeloval in potem še vračanje in zanima me, če veste, kakšni so ukrepi za ta program, ki jih načrtujete in zanima me tudi, kakšni, kakšno vlogo igrajo smernice za pomorstvo, če bi lahko nekatere prosilce za jezil, ki jih poberejo na odprtem morju, nastavno poslali nazaj. Zanima me, kaj se bo zgodilo s tem, če bodo nekateri omejili vstop v državo določenim državljanom. Vendar pa, če odpremo vrata za nekoga, lahko se med njimi znajde tudi kdo drug, ki ni nujno džihadist ali kdorkoli drug. Torej, zanima me, če ni mogoče kakšne druge možnosti, da bi obravnavali te skupine. Mislim, da bi s takšnimi pravili lahko začeli z nečim, kar bi nam pripeljalo dodatne težave. Imeli ste, eh, omenili ste tudi PNR in gospod Kirkov pravi, da bi bilo dobro, da bi dobili, Evro, da bi dobili evropski PNR, vendar pa imamo razsodbo Evropskega sodišča, ki sodi o hranjenju podatkov. In sodišče je že razsodilo glede tega, da ne smemo hraniti podatkov, če za to ni temeljenega suma. Torej, če si to natančno preberemo, tukaj piše, da že načelo, da to zadeva vse potnike in posameznike, je to nekaj, kar ne utemeljuje boja proti terorizmu. Torej, zakaj bi sedaj spreminjali naše uredbe, smernice, direktive na evropski ravni, nacionalni ravni. Kaj ste vi storili za to, da, pregleda, da bi pregledali vso to zakonodajo, za to, da bi lahko resnično spoštovali razsodbo Evropskega sodišča? Najlepša hvala. Še dva koordinatorja, najprej gospa Geller. Najlepša hvala, gospa komisarka, da ste prišli k nam in da z nami razprate. Kmalo bom odprla temo Marenostrum, vendar pa bi najprej omenila tudi liberizacijo viznega režima. Omenili ste se znam držav, vendar pa ste izpustili Kosovo. Nam lahko povedete zakaj? Lahko povedete zakaj? Torej imamo tudi Marenostrum. Radi bi slišali podrobnosti, kaj ti zame je popolnoma nejasno, kaj se bo s tem zgodilo. Frontex plus naj bi popolnoma nadomestil torej Mare Nostrum. Če ne, zanima me, katere dele bo nadomestil, kateri deli bodo ostali nepokriti v sredozemlju in kako se bomo odločili, kje bomo postili, da deli umirajo. Torej, ne vemo, kje poteka ta meja, ne gre za nepomembno vprašanje in Frontex, kot vemo, naj bi izvajal naloge Mare Nostrum. Frontex je tukaj zato, da imamo agencijo, ki naj bi nadziral meje. Imamo pa po drugi strani operacijo, ki naj bi reševala človeška življenja. Tudi Frontex je tukaj zato, vendar pa ni to njegova glavna naloga. Zanima me, kako bi lahko agencija za nadzor nad meje postala humanitarna agencija? To je zelo pomembno vprašanje. Zato bi rada izrazila dvom glede izvajanja vsega tega. Imam celo vrsto vprašanj glede podrobnosti, kdo bo prevzel odgovornost za rešene osebe, v katero državo jih bodo prepeljali. Torej, že Celo vrsto let razpravljamo o tem s Frontexom, kako bomo zagotovili, da se vse reši, ne samo zakonite priseljence, da ta operacija resnično zajame vse, kdo bo upravljal z reševalnimi akcijami, kdo bo prevzel odgovornost za delitev nalog. Videli smo v preteklosti, da nejasna delitev nalog lahko pripelje do prave tragedije. torej združili bi različne programe in zakaj boste spojili te programe Hermes in Enes in kakšen bo nadzor, kako bo potekal. Bo to potekalo zgolj na morju, iz zraka. Imamo še zelo zanimivo vprašanje, ki se tiče proračuna in kateri del proračuna namenjen za Frontex bo namenjen Frontexu plus. Kakšne bodo zahteve za državšence glede materijala, osebja, finančne podpore, kaj ti Italija dejala, da če so država gostiteljica, želijo dobiti finančno pomoč. In do sedaj Frontex ni tako ravnal. V nemškem tisku smo prebrali zelo zanimive izjave nemške italijanske vlade, ki sodelujejo s francosko vlado, glede pobude, da bi si delili odgovornost. Čeprav so vsi na isti tiskovni konferenci dejali, da je treba drugače porazdeliti odgovornost, čeprav treba izvajati Dublin. Zanima me, kakšna je pobuda, ki jo načrtuje komisija in tudi kako bo izgledal Dublin 3. Najlepša hvala, gospa Ferrara. Buonasera, signora Malmström. Uh, sarò decisamente. Najlepša hvala, gospa Malmström. Glede vprašanja Frontex Plus in Mare Nostrum. ne vemo, katero ministrstvo bo sedaj odgovorno za to. Rada bi razumela, kakšna je razlika med obema operacijama. Zanima me, če mi lahko potrdite, da Frontex Plus ne bo dejaven v mednarodnih voda, vodah, kajti to bi bila največja razlika z Mare Nostrum. Kaj se zgodi? torej s tistimi plovili, ki bi zašle na mednarodne vode, če bi te rešili ravno tako in kaj se zgodi s temi osebami, ki niso v evropskih vodah. Imam pa tudi konkretno vprašanje glede tega, če bo prišlo patrulirana meja, kaj ti. Tý vidika človekovih pravic je treba premisliti tudi o tem. Mare Nostrum bo namreč potekal novembra. Tudi sama sem prebrala nekaj podobnega o tem, da bi se k temu pridružili tudi Nemčija in Francija. Kakšna bo vloga držav članic v tej operaciji? Sedaj pa še en glede Frontexa. Imamo proračun 83 milijonov in zelo visoke stroške. Mislite, da ne bi bilo dobro, da bi premislili o boljšem upravljanju z sredstvi in da bi nekaj teh sredstev namenili Siciliji, kajti veliko priseljencev pride ravno tja. Treba je upoštevati, kje se vloži največ prošen za azil in to je bilo ravno Franc. Gospa komisarka, slišali ste ta prvi krok vprašanj, izvolite besede, sedaj vaša za odgovor. Najlepša hvala, najlepša hvala za vprašanje. Mislim, da ste vsi sprožili vprašanje Frontex Plus in Mare Nostrum, zato bom začela tudi tam. Mislim, da bo gospod Hilarijas prišel jutri, ki je namestnik generalnega direktorja Frontexa in on lahko odgovori na bolj tehnične vprašanja. Mare Nostrum smo ustanovili po tej žalostni tragediji na Lampeduzi. italijanska mornarica je rešila skoraj 100 tisoč človeških življenj in ta operacija je res izjemna. Zato bi rada čestitala italijanom za odlično opravljeno delo. Tragična stran pa je, da se je na druge strani sredozemlja zato eh, povečala trgovina z ljudmi, kar pomeni, da so ljudi posedili na še bolj nevarna plovila in čovne zaradi tega, ker računajo na to, da jih bodo rešili na poti. Kaj se bo zgodilo z Mare Nostrojem? To je italijansko vprašanje. Komisija nima nobene pristojnosti glede tega. Italijani se lahko sami odločijo glede tega, kaj se bo s tem zgodilo. Vem, da obstajajo želje, da bi to postopoma razgradili, vendar pa je to stvar italijano. Frontex Plus, strinjam se, gre za neumno ime, vendar pa pač delamo s tem imenom. Frontex Plus ni Mare Nostrum, bo bolj omejen. Frontex Plus nima zmogljivosti za takšno operacijo. Nimamo toliko osebja, nimamo mandata, nimamo sredstev in ravno tako nimamo virov. Mare Nostrom je zelo draga operacija in Frontex tega ne zmore. Komisija je zelo jasno izrazila to že pred časom. Tega ne moremo nadomestiti. Gre za bolj omejena operacija, ki naj bi dopolnila Mare Nostrum. Sedaj sodelujemo z italijanskimi oblastmi, z malteškimi oblastmi in upam, da bomo to lahko nadgradili, da bomo sodelovali tudi z drugimi državami, da lahko preučimo resnični obseg te operacije. Potrebujemo številke, ocene, analize, koliko bo to stalo, koliko vse potrebujemo, koliko plovil, koliko helikopterjev kakšne bodo zmogljivosti in tako dalje. Teh številk še nimam, zaradi tega, ker pogovori še potekajo z Italijo, zato kaj več podrobnosti ne morem podati. Vendar pa bo to postalo bolj jasno v naslednjih dneh ali tednih. Ta operacija bo bolj omejena. Mandat Frontexa je, kot veste, ta, da če najdejo plovilo v težavah, morejo rešiti vse na krovu vendar pa, kot veste, je Frontex agencija za nadzor sodanih meja, vendar pa bodo priseljenci prihajali čez razimlje še naprej in še več jih bo, kajti, kot veste, gre za zelo hude konflikte v bližini in soseščini Evropske unije. Zelo veliko poguncev imamo iz Sirije, ki prihajajo v Evropo. Vendar pa bodo še naprej prihajali. Zato nimamo rešitve, zato moramo delovati celovito. Seveda bomo še naprej podpirali in pomagali begunskim taboriščem v Siriji, zunaj Sirije in komisija tesno sodeluje z humanitarnimi agencijami v Iraku morali se bomo potruditi, da se borimo proti trgovini z eh, ljudmi, sodelovati z državami kot je Tunizija in tako dalje. Teže je pa sodelovati z Libijo. Poskrbeti bomo morali za to, da se zakonodajo, ki imamo, tudi izvaja, da so pogoji za sprejem pravični, da vse države članice sprejmejo odgovornost, da spoštujejo priseljence, da spoštujejo Dublin in vse tiste, ki zaprosijo za azil, gospa Zipel. Je, tukaj je razlika. Če zaprosijo za azil, um, imajo pravico do tega. Potem mu bodo azil dodelili ali pa ne. Potem pa je treba sprožiti direktivo za vračanje. Ta proces mora biti varen, hiter, tekoč in vračanje ljudi je zločin. To je kršitev z evropske zakonodaje in tudi konvencij. Tega ne bomo dopuščali. Se to še vedno dogaja? Da, seveda, verjetno to drži posod po svetu, vendar pa je to v nasprotju z evropsko in mednarodno zakonodajem pravom. Vsake kratko, do česa takega pride, želimo sprožiti pravni proces v državah članicah. Koliko bo to stalo, ne vem, tega še ne vemo strani Evropske komisije gledamo možnosti, če bi lahko prenesli sredstva iz letošnjega proračuna na naslednje leto, če bi lahko združili stroške Geasa in Hermesa teh operacij, če bi lahko, lahko preuredili proračun zato, da čim več iz njega izčrpamo in da bi lahko uporabili opremo, ki jo imamo, bi kot proračunski zakonodajci zelo dobro veste, zakaj gre. Takoj, ko bomo dobili obseg in odgovornosti Frontexa plus, do tega bo prišlo, to sedaj še ni jasno. Jutri vam bo namestnik direktorja o tem kaj več pogledal in s komisijo Solfano bomo skupaj državami članicami pročili vse možnosti. Nekatere države članice so podale zelo pozitivne signale, Francija naprimer, jutri bom sama potovala na Malto, kajti Malta je ena od najbolj prizadetih držav. Torej, vprašanje rešenih oseb je treba rešiti v vseh pracijah Frontexa. Razpravljali smo z ministri že prej o tem, kako bi prezdelili odgovornost. To je smiselno, kajti danes imamo 5-6 držav, ki sprejmejo skoraj vse begunce. Italija, na primer. imamo še Nemčijo, Francijo, Italijo, Malto. Imamo 15 držav, ki skoraj nič ne delajo na tem področju. Imamo vojne v naši soseščini, nekatere žalčance nič ne storijo glede tega. Lahko prisilimo? Ne. Imamo zakonodaj, ki nam je to omogočila? Ne storimo lahko samo tisto, kar lahko. In vsi se trudimo, zato imamo program za namestitev oseb, torej najranljivejše poberemo neposredno iz regije. Zakaj se ljudi lotijo takšnih nevarnih poti? Zaradi tega, ker zakon, zakonskih poti in zakonitih poti ni zato, da bi vstopili v Evropo. Sedaj se posvetujemo z vsemi strokovnjaki, analitičnimi centri. To seveda lahko storimo v Evropski komisiji, vendar pa se v tem odločajo države članice. To se bo mogoče še spremenilo v prihodnosti, vendar pa komisija lahko stori zelo malo. 8. in 9. oktobra se bodo o tem prvič pogovarjali na svetu za notranje zadeve. Takoj, ko bo vse postalo jasno, vam kaj več povedala še o tujih bojevnikih. Imamo različne ocene. 90 držav članic je poročalo o tem, da njihovi državljani odhajajo v Irak ali v Isil, kjer se bodi nekateri se vrnejo. Imamo tujega bornika, ki je o, borca, ki je ubil štiri osebe v židovskem muzeju. Tudi na švedskem imamo takšne primere. Ne vemo, koliko jih je točno tukaj gre za sodelovanje tajnih služb. Nimamo nobenega namena, da bi predlagali evropsko zakonodajo o tem, kdo lahko vstopi, kdo se lahko vrne, kdo lahko odide, komu bomo vzeli potni list, To je v pristojnosti držav članic, torej mi ne moremo storiti nič. Se lahko se samo zberemo skupaj, predstavimo ideje, zberemo vse znanje, ki je na voljo in vzpostavimo mrežo, kjer imamo strategije za izstop, kjer imamo veliko znanja akademikov, strokovnjakov, kako delati z žrtvami, imamo zelo veliko takšnih tujih bojenikov, ki se vrnijo, ki so zelo razočarani in lahko povedo svojo zgodbo, ki jo lahko delimo potem s drugimi. To je tisto in edino, kar lahko stimo na evropski ravni. Najlepša hvala, gospod Kirkov, za vaše privazne, prijazne besede. Trgovina z otroki res je na najpomembnejših vprašanj, ko gre za trgovanje z otroki na področju priseljevanja. Imamo posebne določbe in varovalke za to, da zaščitimo otroke v naših direktivah. Ko gre za trgovino za spolne namene ali za prisilno delo, zato imamo določbe v direktivi za boj proti trgovini z belim blagom. Ko gre za pranje denarja, mislim, da se s tem predvsem ukvarja moj kolega Mišel Barnier. To delo še poteka. Kosovo. Nisem ga omenila, se upravičujem. To je edina država na Balkanu, ki še nima liberalizacije viznega režima. S Kosovom sodelujemo. Julija smo opravili drugo oceno in evalvacijo, opravili so velik napredek na več področjih, kot veste, gre sedaj za proces oblikovanja vlade, nimamo še sogovornika, vendar pa je prišlo do velikega napredka, vendar pa smo še predlagali nadaljna priporočila za reforme, ko gre za sistem civilnega statusa, pravosodje, policijo in pa organiziran krima, kriminal in sodelovanje z njihovimi sodišči. Tesno sodelujemo z njimi in takoj, ko bodo dobili vlado, bomo nadaljevali z našimi pogovori. Seveda je cilj Kosova, da se pridruži liberaliziranemu viznemu režimu, vendar pa tega ne moremo storiti, preden ne izpolnijo vseh pogojev. Tega pa še niso storili. In še daj se, še shranjevanje podatkov in zbiranje podatkov. direktiva o zbiranju osebnih podatkov ni sorazmere. sorazmerna. Tako piše v razsodbi Evropskega sodišča. To je v skladu z ceno Evropske komisije, ki smo jo pravili pred nekaj leti, kjer smo kritizirali to direktivo. To oceno sem vam tukaj že predstavila. Sodišče ni dejalo, da je prepovedano zbiranje takšnih podatkov, vendar pa pravijo, da mora biti to zbiranje sorazmerno. Nacionalna zakonodaja pa ni avtomatično brezpredmetna. O tem se odločajo nacionalna sodišča. To smo analizirali z našimi pravnimi svetovalci, zadeva je zelo komplicirana. Če bomo dobili nov omejen predlog, zato je še prezgodaj, Nova komisija se bo o tem odločila, seveda bodo o tem prej z vami razpravljali. Naša pravna ocena do sedaj je bila naslednja. Menili smo PNR, TFDP, te so zelo omejeni in vsebuje zelo jasne določbe glede tega. Torej, tukaj ni nobenega avtomatizma, da bi te direktive postale brezpredmetne, če bi bila brezpredmetna ta direktiva. Lahko seveda poštevamo priporočila sodišča in uveljavimo zaščito podatkov, vendar pa naši pravni strokovnjaki ne vidijo nobene povezave med tem, kaj ti zbiranje podatkov je zelo široko v primerjavi z drugimi direktivami. To je vse, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospa komisarka, kolegi in kolegice, imamo zgolj pol ure. Seznam govornikov smo že zaprli. Če imate še kakšno vprašanje, pa lahko to vprašanje pošljete po elektronski pošti.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 zelo hude posledice za državljane. Videli smo veliko beguncev in tudi primere državljanov, ki gredo v te države in se pridružijo bojevnikom. Ti se potem vrnejo v evropske države in predstavljajo grožno za našo notranjo varnost. Kakšne ukrepe ste prejeli, sprejeli v komisiji in v Evropolu, zato da ne bomo postali žrtve teh tujih bojevnikov? Sedaj smo priča množičnemu izseljevanju iz Iraka. Več kot dva milijona ljudi je že zapustilo Irak. In mi v Evropi se moramo pripraviti na ta velik val beguncev iz Iraka. Kakšne ukrepe pripravljamo v državah članicah, ki bi bile prve prizadete zaradi tega vala? Gospod Albrecht za eno minuto. Hvala. V zvezi s sodbo Evropskega sodišča v zvezi z direktivo o hrambi podatkov bi dejal takole. Ideja, češ, da imajo posledice te sodbe, posledice za pošalno hrambo podatkov, posledice zgolj za hrambo telefonskih podatkov, po mojem mnenju je takšna definicija preveč omejujoča. Sodišče je zapisalo, da je hramba osebnih podatkov brez konkretnih sumov, brez eh, grožen, nekompatibilna šenoma 78 eh, listine o temeljnih pravicah. In to je zelo jasna izjava. Seveda bi lahko hranili osebne podatke na osnovi nekega suma, če je to potrebno, če je to sorazmerno je seveda drugo vprašanje. Če je potrebno politično gledano, prav, ampak zakonsko gledano je tolmačenje tukaj še odprto. Sodišče pa jasno pravi, da hranjenje, da hramba osebnih podatkov kar tako pavšalno ni dovoljena, da je v navskrižju z listino o temeljnih pravicah. In tega ne moremo kar ignorirati glede na to, kakšni so trenutni sporazumi eh, za izmenjavo podatkov, PNR, SWIFT ali pa kakšni bodo prihodni sporazumi o hrambi podatkov, o eh, zbiranju podatkov PNR. Zato pričakujem malce bolj poglobljen odgovor glede tega, kako bodo izpolnjene zahteve sodišča. Hvala, gospa Ujberg. Eh, Najlepša hvala aprila sem odgovore na številna moja vprašanja, vseeno pa sem želela povedati še naslednje. Pogosto ste govorili o tem, kakšne so zakonite poti v Evropsko unijo. Zanima me, kaj vi menite o vzpostavitvi in odpiranju veleposlaništva v različnih državah. Če bi ta obstajala, kako bi se potem prijavljali in kdo bi bil izbran, koliko ljudi bi bilo izbranih. Naprimer, če želite iz Sirije Eh, priti na Švedsko, bi lahko dobili eh, stalno, bi lahko stalno prebivali na, še, eh, na Švedskem. Kako bi se to zgodilo in kdo bi prevzel breme? Bi uporabili določen odstotek, bi Evropska unija določila odstotek tistih, ki bi jih sprejeli v vsaki državi, sama sem proti takšni ureditvi. <laughs> Mislim, da ste omenili moje ime, ampak nisem ga slišala, ker sem imela slušalke na glavi. V vsakem primeru, najlepša hvala, gospa komisarka, hvala, da ste danes tukaj za to razpravo. Imam nekaj vprašanj v zvezi s hrambo podatkov. Kot Jan Albreh tudi sama menim, da posledice eh, segajo precej dlje kot zgolj eh, hrambo podatkov kot takšna gre za PNR, SWIFT in podobne sporazume. Zanima me, zakaj Evropska komisija še vedno ustraja pri eh, evropski ureditvi za PNR, ko pa smo večkrat dejali ne. Pri drugih eh, primerih, naprimer eh, pri aktu o porodniškem dopustu, pa je komisija odnehala, čež da podpore v svetu ni. Drugo vprašanje. Kaj je komisija naredila? No, ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak glede na vse škandale eh, v ZDA, pa tudi drugot, ko je šlo za množični nadzor, za množično prisluškovanje. Zadnje IC Reach, to je podatkovna baza, kjer lahko eh, obveščevalne službe ZDA iščejo in analizirajo naše podatke, kot da bi iskali po Google. In še zadnje vprašanje. Kaj pa možnost eh, Združenega krljestva, da se ponovno vključi v ta sistem? Do konca leta naj bi pripravili predlog za to, ampak o tem nismo slišali nič kaj dosti, kljub temu, da gre za pomembno temo. Silvi Gijom. Hvala. Dotaknili ste se številnih zelo zanimivih tem. Sama bi se dotaknila priseljevanja. Zdi se mi, da je pomembno koherentno povezati različne teme s tem, da bi razrešili ta celostna vprašanja. A menite, glede na to, da ste bili komisarka in poslanka, da je tak, takšen celovit dogovor še vedno mogoč ali pa zgolj zidamo gradove v oblakih. Najlepša hvala. Gospa Dali. Gospa komisarka, želela sem govoriti o malteščini, ampak tolmačenja v malteščino in iz malteščine ni na voljo, nažalost. To omenjam, uh, ker se to ni zgodilo prvič. Menim, da je Evropska unija naredila nekaj korakov v pravo smer v zadnjih letih, še posebej kar se tiče azila in priseljevanja. Obenem pa sem tudi mnenja, da moramo narediti še več. To še posebej velja za nezakonito priseljevanje. Mislim, da nimamo ustreznih sistemov za porazdelitev obremenitve in danes se je jasno pokazalo, da nihče točno ne ve, kaj bo počel Frontex Plus. November bo kmalo pred vrati in mislim, da bi morali imeti jas, jasna vodila v zvezi s tem, kakšne misije bodo imeli v Frontex Plusu, eh, kakšna pravila bodo uporabljali in kakšen eh, geografski prostor bodo pokrivali. Ko pravite, da bo uh, njihov njihova odgovornost bolj omejena kot pa v primeru Mare Nostrum. Kaj to pomeni? Dejali ste, da eh, malo držav članic prevzema prosilce za azil. Ali ima komisija konkretne načrte za porazdelitev obremenitve? Mislim, da je to evropsko vprašanje. Hvala. Gospa Atkinson. Lepo zdrav, gospa komisarka. Imam dve minuti. Najprej nezakonite migracije pristanišče Dover je v mojem volilnem okrožju. In tukaj je ta problematika eh, izjemno pomembna. Župan Kaleja je dejal, da bo eh, blokiral te poti zaradi priseljencev. Ali lahko komentirate to? In pa še nalogi za oduzem prostosti. V mojem vokil, eh, volil oziroma osebi iz mojega volilnega okrožja sta bili um, pahnjenje v zapor v Španiji. Uporabljal se je evropski uh, nalog za odozem prostosti. Gre za to, da uh, nalogi med sabo niso kompatibilni in kakšne bodo posledice vsega tega. Hvala. Gospa Gomeš, za eno minuto. Hvala gospa komisarka. Tudi sama menim, da odlično upravljate vaše eh, delo in veseli me, da ste bili ponovno imenovani. Ebola je velika grožnja za našo varnost. Ampak zdi se, da komisija ni bila niti proaktivna, niti reaktivna. Mislim, da eh, obravnava tega vprašanja zahteva sinergijo. Na to vprašanje boja proti korupciji. To je bistvenega pomena. Veliko lahko naredimo na področju sodelovanja med eh, pravosodnimi organi. Trenutno imamo naprimer ljudi, ki so obsojeni v Nemčiji, v Minihnu, na drugostopenskem sodišču, zaradi eh, korupcije grških in portugalskih eh, uradnikov ampak sama sem formalno zaprosila za informacije o tem in jih nisem dobila. Tudi portugalski pravosodni organi so prosili za informacije o eh, tej nemški obtožbi, niso pa dobili ustreznih informacij. Ne vemo, kdo eh, so tisti, eh, ki so predmet korupcije. Želim vaše komentarje v zvezi s tem. Hvala, gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dve kratki vprašanje imam. Prvič. Dejali ste, da gredo ljudje na morje, ker ni zakonitega načina, na katerega bi lahko prišli v Evropsko unijo. Prav. Ampak, eh, če se boste vrnili v komisijo na istem področju, ali lahko eh, pričakujemo več predlogov za priseljevanje delavcev, glede na to, da imamo sedaj direktivo o sezonskih delavcih, potrebujemo tudi ureditev uh, priseljencev, ki bodo upravljali uh, eh, tiste nizko plačane uh, eh, službe. Drugič, sodišče je uh, razsodilo o hrambi podatkov. Naj bi bilo pametno, tako uh, na naši strani, kot tudi na vaši strani, da bi sodišče razsodilo o trenutnem stanju, ker se mi zdi, da kršimo lastno zakonodajo. Hvala, gospa Ismenova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Ponovno bi vas rada opozorila na begunce na jugu in jugovzhodu Evrope. Več kot 7000 oseb je zaprosilo za vstop v Bolgarijo. Tudi letos jih je več kot 400. Bolgarija poskuša spoštovati eh, svojo odgovornost, zaščititi temeljne pravice teh oseb, ampak srečujemo se z veliko težavami. Nimamo dovolj sredstev za rešitev vseh teh vprašanj, finančnih in drugih. Bolgarija ni edina, ki je v takšni situaciji, ampak to velja za več držav članic na zunanji meji Evropske unije. Glede na vse to, kakšna je po vašem mnenju možnost komisije, eh, da reši ta vprašanje, naprimer eh, vključevanje in sprejem državljanov tretjih držav, kako porazdeliti obremenitev in kako spoštovati 80. Eh, člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Hvala. Gospa Majer. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komisarka pravi, da je priseljevanje priložnost. Ampak v primeru Frontexa ne vemo, kaj bo Frontex počel. Bo nadzorval meje, bo pomagal pri naseljevanju beguncev, kaj bodo počeli. Gospod Weidenholzer, upam, da sem prav izgovorila ime. Um. Gospa komisarka, sem gospod Weidenholzer. Zelo sem zadovoljen, da ste omenili vprašanje tujih bojevnikov. Ne gre samo za to, če kdo vstopi ali se vrne nazaj in da gledamo na vprašanje PNR kot na čudežno rešitev. S tem ne bomo rešili tega problema, ampak ga samo še zakomplicirali. Gre za vprašanje rekrutiranja in da iz navadnih državljanov nastanejo džihadisti. Te prepričujejo na javnih mestih, v parku, naprimer, z zelo modernimi metodami. Ne vem, če bi bilo bolj pametno, da bi se osredotočili na preprečevanje takšnih rekrutiranj. Zanima me, če obstajajo takšni projekti, če jih pomoče poznate. No, Najlepša hvala. Gospa Gönc. Sì, eh, non no, avevo capito bene che <laughs> si trattasse di me. Eh, um... Najlepša hvala. Moje mesto poklicali. Marsikaj smo že slišali. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe komisarki. Imela sem priložnost o nekaterih izmed teh tem razpravljati skupaj z njo. Slišali smo, kakšna so vprašanja v zvezi s Frontexom in uh, mislim, da je tu naše razlike, oziroma naše vprašanje treba razrešiti. Ali je mogoče, da nam ne bo uspelo vzpostaviti skupne politike za azil in priseljevanje? mislim, da bi morali nekaj narediti na svetu. Zdi se, da vedno reagiramo, nimamo neke politike preventive, s katero bi preprečevali zaplete. Ne razumem, zakaj ne. Mislim, da delovanje tovrstnih agencij ne bi smelo biti zgolj nadzorne narave. Pomagati bi morali tistim, ki potrebujejo zaščito njihovih eh, človekovih pravic. Zato smo dobili tudi Nobelo nagrado, gospa Spinelli. Najlepša hvala, gospa komisarka. Strinjam se s pomisleki in komentarji kolegice Kenge. Projekt Mare Nostrum je rešil veliko življenj. Upali smo, da bomo razširili ta projekt, ampak dogaja se ravno nasprotno. Na eni strani imamo Mare Nostrum, na drugi strani Frontex Plus. Naloge so različne. Frontex Plus naj bi nadzoroval morje, ne pa reševal ljudi. Ne vemo, koliko ljudi bo pri tem sodelovalo, ne vemo, kakšne, kakšna bo ureditev. Gospa komisarka, italijanska vlada je vzpostavila Mare Nostrum. Sedaj pa slišimo, da naj bi Frontex Plus nadomestil Marenostrom. To pravi vlada. Zdi se mi in mislim, da imate vi podoben pogled na to, da, Mare Nostrum, da bo v Mare Nostrum izginil in da bodo življenja ponovno v nevarnosti. Hvala, gospod Albiol. Albiol Guzman. Senjora. Najlepša hvala, gospa komisarka. Visoki komisarjat za begunce Združenih narodov trdi, da je več kot 1600 ljudi umrlo v strozemlju zaradi tega, ker bežijo od vojn, od lakote, od revščine, ki zaradi podjetij, ki povzročajo to revščino na jugu sredozemlja. Evropa naj bi pestala trdnjava in nedostopna za te ljudi. Rešitev ni ne Frontex, ne Frontex plus. Rešitev bi bila o tem, da ne bi več um, trgovali z orožjem in ga prodajali tem državam. In da naša podjetja ne bi več plenila po teh državah. Gospa komisarka, V celoti Melili se vsak dan kratijo človekove pravice. Veste, da se v teh enklavah eh, krši evropska zakonodaja glede nezakonitih priseljencev. Veste, da se kršijo vsa mednarodna pravila in mehanizme za zaščito ljudi. Human Rights Watch trdi, da varnostniki v celoti Melili nasilno ravnajo s prisilinci in da jih tudi fizično napadejo. Gospa Lauristin, hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem gospe Malstrom za upravljanje tega težavnega dela. Včasih se zdi, da upanja praktično ni več. Morda je ravno sedaj zato napočil čas, da iz tega povlečemo nekaj zaključkov za katere teme vi menite, da so najbolj težavne in kakšne ideje za rešitve imate, e, ideje, za katere morda niste imeli sredstev in časa. Kaj bi lahko naredila naslednja komisija? Že večkrat smo tukaj slišali, da si želimo uh, učinkovitejših evropskih mehanizmov, ne zgolj uh, za reševanje, ampak tudi za integracijo, vključevanje v družbo. Različne države na različne načine posvečajo veliko časa in denarja vključevanju, ampak vsi ti mehanizmi niso tako učinkoviti, kot bi lahko bili. Izobraževanje, na primer. Povdarila bi to, kar smo že slišali. Otroci. Otroci in mladi. Ali potrebujemo učinkovitejše vse evropske rešitve za otroke, za uh, mlade, uh, za otroke beguncev, prosilcev za azil, priseljencev. To so velike težave. Vidimo, da druga in tretja generacija eh, priseljencev naleti na številne težave, da gre za eh, katastrofalno stanje. Imate kakšne ideje za prihodnjo komisijo? Hvala. gospa Dati. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za predstavitev. Slišali smo že nekaj precej zanimivih vprašanj, tako da si teh ne bom eh, dotaknila. Že sami ste dejali, kako težko je nadzorovati eh, priseljenske tokove in kakšne učinke imajo. Učinke, ki se eh, vidijo ki so vidni v različnih področjih, naprimer sanitarno področje ebola, obravnava eh, ljudi kot takšnih, kriminaliteta in tako naprej. Vse to je povezano z nezakonitimi priseljenskimi tokovi. Mesto na severu Francije, Pat Calais, ima velike težave zaradi tega. Več kot eh, 50 odstotkov beguncev več smo beležili v zadnjih uh, mesecih tudi zaradi uh, tistih, ki prihajajo iz Združenega kraljestva. Nekaj moramo narediti. Nezakoniti, nezakoniti priseljenci izkoristijo slab nadzor eh, na naših mejah, bodi si v Franciji, bodi si na Lampeduzi, odhajajo in prihajajo, kakor želijo. Frontex Plus bi lahko imel pozitiven učinek. Upam, da bo preprečil takšno nezakonito priseljevanje in preprečil izgubo življenj. Krepiti je treba boj proti nezakonitim priseljencem, ampak zaenkrat očitno še nismo naredili dovolj, ker ti priseljenci eh, preprosto pobegnejo našemu nadzoru. Okrepiti je treba sodelovanje znotraj Evrope, pa tudi z državami eh, tranzita. Izboljšati je treba elektronske sisteme, naprimer oduzem prstnih odtisov. Kmalo bom zaključila, gospa predsedujoča, počakajte, prosim. Zanima me, če bomo imeli komisarja za priseljevanje, kot je dejal gospod Juncker tekom volilne kampanje. Naj omenim, da smo zmagali te, v tej kampanji. Boni. Gospod Boni, se upravičujem, pravi gospod Becker. Hvala. Hvala, gospa komisarka, za vaš eh, celostni uvid v to področje. Imam eno samo vprašanje, kako zagotoviti, da bo postopek v svetu končno končan in da se da bo postopki začeli leta 2015. Nekatere države niso pripravljene, nimajo ambicij za to, da bi nadaljevale z delom. Kako bi morali Eh, bolje organizirati to delo. Ne vem, če lahko to eh, rečem, ampak kako bi lahko eh, nekako prisilili predsedstvo, da ustrezneje ravna s tem postopkom. Hvala, gospod Boni. Na seznamu imamo še tri osebe. Gospa Post, gospa Bild in gospod Becker. Na zadnje pa še gospa Zipel za eno minuto izkoristili smo že čas, ki smo ga namenili tej razpravi, ampak še pet minut, na to pa odgovori gospe komisarke. Izvolite. Tak so vike. Eh, efter att ha lyssnat på diskussionen som... Eh, Najlepša hvala. Prisluhnila sem kolegom in kolegicam in njihovim vprašanjem in zdi se mi, da smo vsi malce zafrustrirani. Ali želimo, da je Evropska unija človeška unija ali želimo zgraditi nekakšno utrdbo, evropsko utrdbo? Zdi se mi, da bo Frontex Plus uh, nadomestil Mare Nostrum. Sedaj pravite, da ne. Da potrebujemo nekaj drugega, da bi zamenjali Mare Nostrum. Države članice nimajo več sredstev, da bi takšen eh, program financirale, program reševanja. Italija je edina, ki je veliko delala. Ampak zdi se, da Evropska unija ni nič naredila. In to je največja težava zanima me, če je Evropska unija človeška unija. Ali resnično v praksi izvajamo to, kar so naše vrednote. Gospa Koraca Bild, najlepša hvala. Čestitke za imenovanje. Tudi sama bi rada govorila o eh, priseljencih. Ko rešujemo življenja v sredozemlju, se mi zdi pomembno, da ste zavezani k porazdelitvi bremena in odgovornosti. Švedska prevzema 20 odstotkov vseh priseljencev in mislim, da moramo obra obravnavati vse priseljence, ne zgolj tiste v sredozemlju. Reševati moramo življenja, zavedati pa se moramo tudi dejstva, da ti ljudje potem celotno življenje preživijo v državah, kakršna je Švedska. In tudi to vprašanje moramo rešiti. Veseli me, da komisija o tem razmišlja. Kaj boste naredili za to, da bodo vse države članice začele izvajati direktive, ki smo jih sprejeli v prejšnjem sklicu? Kakšna je strategija za uh, mladoletnike brez spremstva? Tudi to smo sprejeli v prejšnjem eh, sklicu akcijski načrt se bo iztekel, kaj boste naredili v naslednjem akcijskem načrtu, kako boste zagotovili, da bo ta tema eh, na vrhu dnevnega reda. Gospod Beker. Najlepša hvala za besedo. Gospa komisarka, najlepša za, hvala za vašo predstavitev. Imam vprašanje glede Frontexa. Jasno je, da je proračun Frontexa ne zadostno opremljen za vse naloge. Zato mislim, da bi bilo dobro, da bi temu namenili še dodatnih 20 milijonov. Kako vi vidite financiranje Frontexa po letu 2015? Pravite, da pripravite nov predlog za PNR, zanima me, kdaj in tretjič priseljevanje na splošno. imate ukrepe v komisiji, ki pripravljate na drugih področjih zunanja politika, sodelovanje s tretjimi državami. Hvala, gospod Bekaše, eh, gospod Cipel kot eh, zadnja. Glede Frontexa, Italija je jasno povedala, da bo prenehala z Mare Nostromom in eh, da bo potem prevzel Frontex. Kakšen je točno dogovor z ministrom Alfanem? In, uh, pravijo, ne vem, če to drži, da naj bi obstajal dogovor, da se bo Maren Osrom nadaljeval in sicer na nacionalnih mejah, Frontex pa naj bi eh, akcijo prevzel za zunanje meje. Gospa komisarka, dajem vam besedo, samo nekaj minut je še na voljo, kajti potem moramo glasovati o proračunu. Seveda. Eh, eh Gospa predsedujoča, vendar je bilo zelo veliko vprašanj. Gospa Dati, ali eh, bo eh, A bomo izvedeli, oziroma ali bo obstajal položaj eh, komisarja za priseljevanje, no tega ne vemo, vse je odvisno od gospoda Junkerja. Mislim, da bo vse jasno naslednji teden, lahko mu zastavite vprašanje naslednji teden. Potem vprašanje, kdo prevzema eh, odgovornosti, eh, kar zadeva pravosodje, potem tudi nalog za prijetje in pogajanja o zaščiti. Strinjam se, da je svet glede tega izjemno počasen. Glede priseljevanja. Mnogi ste vprašali, ali je to resnično pravi pristop. Seveda ne. Poleg gospodarstva, poleg delovnih mest eh, je eh, dejstvo, da bo ravno to vprašanje en velikih izzivov. Migracija je nekaj dobrega, to je dobro za razvoj. Ljudje iščejo in eh, so iščejo novo prihodnost. Drugi, eh, na drugi strani pa eh, so tu te eh, strašne vojne, ki smo jim priča, bili priča v Iraku in druge. 100 tisoč srcev je prišlo v Evropsko unijo, od 3 milijonov beguncev in pa 6 milijonov razseljenih ljudi. Potem Prihajati bodo začeli tudi iračani, zlasti pa seveda gredo v sosedne države. In tem je potrebno pomagati. Moramo eh, sprejemati določene zaveze. Ne morejo vsi priti v Evropo. Ukvarjati se moramo z rednimi migracijami, eh, potem z azilanti in. Eh, z vsemi oblikami migracije. Vse to je povezano z unanjo politiko, s trgovino, s pomočmi in tako dalje. In upamo eh, lahko, da bo nova komisija pri tem pomagala, prav tako pa Evropski parlament pri reševanju tega velikega izziva. In potrebne so močne politične sile, eh, tudi te so na delu in te v eh, teh pojavih vidijo zlasti samo eh, pritiske. Potrebovali bomo dosledni pristop in sicer na celi liniji, od tam, eh, odkudar so ljudje razseljeni, pa vse do eh, cilja, do države, kamor pridejo. Frontex ne bo nadomestil Mare Mostrum. Ne vem, kaj je minister rekel danes, gospa Zibel, vendar pa je Mare Mostrum nekaj, kar zadeva Italijo. O tem ne moremo odločati mi. Frontex bo delno nadomestil to delovanje, bo pa to bolj omejena operacija. Potrebovali bomo v ta namen več sredstev, več zavez, več angažiranosti. Želela bi si, da so države članice bolj eh, angažirane. Eh, In pa, gospa Wimberg, ne moremo eh, evropskih držav v to eh, prisiliti, lahko pa jih za to prosimo. Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti, ni pa moč tega odrediti z zakonom. Ni zakona, ki to lahko naloži. S tem bo povezana tudi delovna oziroma delovne migracije. Imamo zakonodajo, ki je dobra, vendar ni zadostna. In tu je naprimer mala direktiva o raziskavah in to zelo koristi Evropski uniji. Gre za visoko usposobljene strokovnjake. Z drugimi besedami, težko bo predlagati tudi novo zakonodajo, vendar pripravljamo teren za več dialoga, več analiz, eh, tudi stati, statističnih študij in tako dalje in upam, da bodo tisti, eh, eh, ki bodo prišli za nami se s tem ukvarjali. Glede ebole, tu so kolegi, ki govorijo o tem v, dveh, v, še, v drugih odborih. Potrebno je povezati zdravnike, potem upoštevati opravljene analize, gre za hudo bolezen. Ni nobenega znaka, da bi sedaj to ogrožalo Evropo, vendar lepa bo potrebno bolezen spremljati pot, mislim, da je odbor za zunane zadeve ali pa za razvoj eh, in eh, komisarka Georgijeva danes popovdne poroča ravno o eh, tem vprašanju ebole. PNR in direktiva o hrambi podatkov. Res je, to je zelo občutljivo vprašanje in ta direktiva, kot veste, ni ena mojih najljubših. Gre namreč za zbir različnih sporočil, splošen zbir sporočil in eh, glede informacij, ki se jih posreduje posameznim prevoznikom. To ni povsem enako kot eh, ta eh, pavšalna hramba eh, podatkov. Zakaj nadaljujemo z obravnavo eh, tega vprašanja? Eh, torej, zdi se mi, da Evropski parlament tega ni zavrnil, eh, temveč posredoval nazaj odboru, tako da je to nekoliko drugače. 14 držav že imajo nacionalne PNR-e in drugi, druge jih še uvajajo in eh, torej standardi, evropski standardi, ki se nanašajo na varstvo podatkov in tako dalje, so potrebni in zato menim, da je dobro, da eh, se, eh, da se na to vprašanje vračate in ga ponovno preučujete. Glede bor, tujih borcev. No, seveda je v glavnem na državah članicah, da se s tem ukvarjajo. Dejstvo pa je, da Gre tu za izmenjavo izkušenj, osredotočamo se tudi na preventivne programe, programe, ki eh, se ne nanašajo samo na te tuje borce, temveč tudi eh, des, desničarske skrajneže in eh, nasilneže. In tu naprimer lahko sodelujemo in vodimo določene dejavnosti, dejavnosti, ki jih Evropska unija podpira in financira. Eh, kar pa zadeva bolj eh, opresivno zakonodajo v tem pogledu, pa to spada v domeno posameznih držav. Zelo sem bila vesela, da sem bila danes popovdne tu med vami. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Samo še nekaj. 36. člen, mislim, da ste to želeli vprašati eh, glede britanskega opt-in, opt-out. Eh, potekala so pogajanja in komisija je tista, ki, poga, eh, ki se pogaja in svet to spreme ali ne. Lahko poiščemo ustrezen datum, da vas o tem sproti obveščam in da lahko pridem in vam o tem poročam. Gospa Intveld. Hvala lepa, hvala za ta odgovor. Informativno pismo naj bi bilo poslano generalnemu direktorju, eh, generalnemu sekretarju eh, Evropskega parlamenta v tem eh, glede tega. Najlepša hvala, gospa komisarka, in vso srečo pri volitvah. Se vidimo k malu. Alors, on va continuer avec euh, le vote. Sedaj bomo nadaljevali in prešli na glasovanje. Eh, gospod poročevalec, ali želite besedo? Ne. Dajem vam dve minuti, preden preidemo na glasovanje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 je vous en prie, on va continuer avec le vote. Prosim, prosim, če sedete, bomo nadaljevali. Prehajamo na glasovanje. Dragi kolegi, bomo nadaljevali. Nadaljujemo sedaj z glasovanjem. Lepo prosim. Gospa Bild, prosim. Eh, prosim, če najprej preizkusite, če vaše elektronske kartice delujejo. Ste že vsi vložili kartice? naredili preizkus. Glasujemo. Konec glasovanja. Bomo preverili. Deluje. Vse deluje. Dobro. To je bil test. To je bil test. Začenjamo s predlogi sprememb. predlog spremembe 6100. Kdo je za? Z dvigom rok, prosim. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnem. 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je bolje, da preverimo. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Thank you. Kaart. Prosim, če še enkrat ponovimo glasovanje.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 še nekdo je glasoval proti. Sedemindvajset in sedemindvajset pomeni, da je zavrnjeno. To je moj glas. Ne vem, kaj se je zgodilo, zato ker tega niste pojasnili. Sedaj sem izgubila, eh, potem ste začeli spet šteti go, na vzgor in na vzdolj. Prosim, če pojasnite, kaj točno se je zgodilo. Oprostite, gospa Sargentini, gre za glasovanje. Še, ena, eh, še en karton je oziroma ena kartica in en glas proti. V prvem krogu ste rekli, da bomo imeli drugi krog, vendar niste pojasnili, zakaj je to potrebno. Običajno eh, ni nobenega problema, če je nekdo izgubil v prvem krogu in v drugem krogu. No, moram pa reči, da način, kako se je to sedaj tu zgodilo, pa mi ni všeč. Gospa Sargentini, sekretarjat eh, pojasnjuje, da je bilo pri drugem glasovanju enako, enak rezultat. Dve kartici, eh, tam več tudi dve osebi, ki sta bili proti. Zato odtot ta izenačenost. Nadaljujemo s predlogom sprememb 25. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Nič ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 27 za. 27 se upravičujem. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Trideset za, trideset. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjen. Dvaintrideset za. Mikro. Mikrofon, prosim. Ljudje, nek, nekateri ljudje ne vedo, če so glasovali o 30 ali 32. 32. Kdo je za? 32. Qui est contre? Proti. Chair. Sorry. Missy. Oprostite. Gospa Sipol je povedala nekaj v zvezi s 30, zato nisem glasovala o 32. Lahko rečete, prosim, če stvari poveste jasno. Sedaj bi ponovno rada glasovala o 32 predlog spremembe 30 je bil zavrnjen po glasovanju. Na to smo glasovali o 32. Sprašujem vas v primeru predloga spremembe 32, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Enaintrideset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 33. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Nič tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe ni štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spre, zavrnjen. 35. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Nič pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 36. 36. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Nič šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 37. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe ni 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. O predlogih 39 in 43 bomo glasovali skupaj. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeta. Potem 44. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 46. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 47. Kdo je za? Proti? Ne, ta odpade, nič 8 tudi odpade. 48, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili, preverjamo elektronsko. nadaljevati klo. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetinštirideset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Petdeset. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Nič devet, do je za. Proti. Vzdržani sprejeto. Deset, za. Proti. Vzdržani sprejeto. Enajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 54. Levote klo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 57. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 58. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 58. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 59. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 61. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 62. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani sprejeto, 63, kdo je za, proti, vzdržani zavrnen. Elektronsko glasovanje za predlog spremembe 63. Konec glasovanja, rezultat je, da je sprejet. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Mislim, da je jasno, če želite, lahko preverimo elektronsko za predlog spremembe 64. Konec glasovanja. Zavrnjen. 16 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 in 65, za, proti, vzdržani, sprejeto. 66, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 19 odpade. Nadaljujemo, nadaljujemo s resolucijo. Predlog spremembe je enak. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembo šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen.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 zavrnjen. Devet v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen. Ustni predlog spremem, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog dve, kdo je za, proti. Mislim, da je bolje preveriti. Elektronsko glasujemo o kompromisnem predlogu dve. Konec glasovanja. sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremenim 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Ustni predlog spremenim 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Proti. Glasujemo v drugem delu predloga sprememb 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto? 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. In? Želite, da preverimo? Pri predlogu spremembe 21. Elektronsko glasujemo o 21. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog. Tri. Kdo je za? Proti. Sprejeto. In končno glasovanje za celotno resolucijo z elektronskim glasovanjem. začetek glasovanja. Uprostite, kolegi, trije niso glasovali. Ugotavljamo, ali lahko, prosim, ponovimo glasovanje. Trije niso glasovali. Ne, izgleda, da je v redu, torej resolucija je sprejeta. Hvala la réunion de la commission demain matin à 9h. Odbor nadaljuje z delom jutri ob 9.30.